Montan. Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav na današnjem skupnem zasedanju z odborom za kulturo. So predsedovala bova s kolegico Silvijo Kosta, ki je predsednica odbora za kulturo in izobraževanje. Želim vam vsem srečno novo leto, veliko sreče in zadovoljstva in vsem nam želim Evropo, ki bo prispevala k enotnosti in miru. Danes nas čaka najprej razprava o skupnem sporočilu Evropske komisije in visoke predstavnice komisije in podpredsednice Komisije o Evropski strategiji za mednarodne kulturne odnose z 8. julija 2016, Diego Marani in gospod Walter Zampieri sta tu z nami. Ona dva namreč sta odgovorna za to sporočilo. Hvala za vašo prisotnost. Mislim, da nima smisla, da se jaz nekako uh, eh, dolgo tu sam predstavljam kot uh, poročevalec, ampak dejstvo je, da je kulturna diplomacija vprašanje velikega pomena, še posebej dan današnji. Stvar je namreč takšna, da kot je dejala Federica Mogherini, gre sta mehka in eh, tako na trda moč z roko v roki in to je tudi pomemben sestavni del evropske globalne strategije. Gre za to, da smo v časih, ko se postavljajo pomembna vprašanja, vprašanja vezana na odpravo ovir pri medsebojnem razumevanju, razumevanju z drugimi državami, ljudstvi, ljudmi, skupinami. In pomembno je, da se tu lotimo tudi vprašanja stopne razvoja različnih skupnosti. V svetu, ki je svet, v katerem vlada zelo velika raznolikost v odnosih, je kulturna diplomacija zelo pomembno vprašanje, ki zahteva od nas aktivnosti na številnih področjih. Tu gre seveda tudi za to, da se o naše predstave o vrednotah velikega pomena, te vrednote, ki izhajajo tudi iz temeljne listine o človekovih pravicah OZN, izhajajo iz Evrope, te vrednote imajo domovinsko pravico v Evropi, ampak eh, so danes seveda globalnega pomena. In zato je pomembno, da se ustvari ustredno razumevanje tega in Evropa mora biti zgled na tem področju. Tudi naš eh, moto Združenje v raznolikosti je tu pomembno, pomemben, kajti gre za to, da vlada razumevanje tudi glede raznolikosti med nami. In eh, mislim, da tako na osebinskem področju, kakor tudi na področju predstavljanja na vzven, tu vladajo vse okor veliki interesi za nas, za Evropo. To seveda pomeni, da ne želimo zgolj podpirati potrošnje evropske kulture, ampak da raznolikost predstavimo kot pomemben element naše enotnosti. In tu gre za pomemben element sodelovanja med nami, parlamentom, komisijo, službo za znanje delovanje. In eh, tu se je treba vprašati o tem, kako tudi v praktičnem smislu predstavljati našo enotnost različnih kultur in to seveda mora vse potekati tudi v sodelovanju z našimi državami, eh, članicami in ne smemo biti zgolj evropska ingerenca. pred stotimi leti je bilo rečeno, da je kultura evropskih narodov, kultura, ki izhaja iz istih korenin. To ne govorim zgolj kot krščanski demokrat, ampak mislim, da vsi vemo, da tu igrajo pomembno vlogo tako imenovani tri, štiri griči, o katerih eh, je govora in pa seveda tudi evropsko razsvetljenstvo, kar je zelo pomemben izraz našega kulturnega razvoja in upam, da bomo iz tega naslova tudi sposobni to izpostaviti na vsebinski plati skupaj z institucijami komisije, eh, z odborom za kulturo, z drugimi in da bomo lahko tudi operativno pripravili projekte, ki bodo ne samo nek zarporlatizem, ampak da se bo vse skupaj prevedlo tudi v praktične ukrepe. Z gospod Kosta so pripravila osnutek poročila oziroma pripravljava osnutek poročila, na katerem že poteka delo in veselilo bi me, če bi zdaj lahko dal besedo gospej Kosta in pa tudi kolegoma Maranju in Zampierju. Gre torej za nekakšen italijanski duet. Ampak dobro, pač je tako. Torej, v Nemčiji očitno kulture ni. Dobro. Najlepše hvala vsem za pozornost, gospa Kosta, beseda je vaša. Hvala lepa, mm, gospod Brok, hvala tudi za te prijazne uvodne besede. Torej, okvir znotraj katerega eh, vodimo današnji sestanek, ste zelo dobro predstavili. Hvala tudi za vašo pozornost vaše gostoljubje. Eh, naj spomnim, da ni prvi krat v tem mandatu, da imamo skupno sejo. Pred približno mesecem dni smo tudi imeli eh, skupno sejo eh, ravno na to temo, ko smo predstavljali zaključke pripravljalne aktivnosti Evropskega parlamenta iz leta 2011, ki predstavlja tudi osnovo za to platformo med evropskimi kulturnimi institucijami, v katerih v kateri poteka dialog z Evropsko komisijo in eh, to je pobuda, ki združuje številna priporočila, ki smo jih pripravili skupaj na tem eh, sestanku. No in veseli me, da lahko s soporočevalcem eh, Brokom prevzamem to vlogo in tako kot komisija mislim, da smo podali lep primer, pokazali lep primer tega, kako spravljamo znamo tudi horizontalno gledati na stvari, ne zgolj vertikalno. Eh, gospa Mogherini je tudi s komisarjem za kulturo in eh, komisarjem za sosedsko politiko pripravila mm, to sporočilo, ki zadeva štiri ključna področja. To je no, pomembna novost, kajti to kaže na to, da smo razumeli, da je kultura in tudi izobraževanje nekaj, kar mora postati osrednja os političnih diplomatskih eh, odnosov na mednarodni sceni. Prepričana sem, da danes, bolj kot dajkoli prej, zelo dramatično eh, prihaja v ospredje, da je kulturni dialog, eh, priznavanje vrednosti kulturnih pravic, temeljih pravic, nekaj, brez česar ne bo ne perspektive miru, ne perspektive vrednosti miroljubnega eh, sožitja, tako da je potrebno tudi z tega vidika podpirati demokratične procese v svetu. Zato zelo pomeni, da se je eh, to sporočilo o kulturi eh, pojavilo nekako sočasno z novo globalno strategijo za Evropo kot globalnega akterja. In to je nek nov scenarij, v katerega lahko vključimo to perspektivo. Pomembno je, da se izpostavi nekaj pogojev, zaradi katerih menimo, da se moramo nekoliko bolj poglobiti v to dodano vrednost, ki jo ponuja Evropa z močnejšo politiko, če tako izrazim na tem področju. Kajti končno imamo nek panoramski pogled na sebi aktivnostmi, eh, partnerstvi, eh, ukrepi, ki že obstajajo in glede katerih bi lahko storili več in eh, bolje, tudi z Eh, konkretnimi ukrepi, ki se osredotočajo na strateška področja. Eh, seveda pa vse to pomeni, da povezujemo, ne pa nadomeščamo delo držav članic eh, v kontekstu, kjer lahko vsemu skupaj damo tudi neko večjo vrednost in moč. Odbor za kulturo, oziroma meni, da je tu kultura četrti stebr trajnostnega razvoja, torej gospodarska, socialna, Eh, problematika je tu eh, okoljska in tudi kulturna kot četrti stebr trajnosti. In na ta način se bo lahko zgradil ne le trajnostni eh, razvoj, ampak tudi nekakšno trajnostno medsebojno razumevanje. To so intelektualci, umetniki, ustvarjalci, gospodarski subjekti, pogledajmo kulturne institucije, pogledajmo gospodarske subjekte, ki ustvarjajo mm, kulturne produkte. To je torej področje, v katerem eh, se gibljamo. Drugo področje, zaradi katerega eh, je pomembno vedeti, da se kultura danes izraža na nov način in zato moramo apsolutno mm, tudi preprečiti kakršnokoli kulturno poenotenje. Dejstvo je, da je treba ohraniti raznolikost, eh, raznolikost kultur, jezikov in tako naprej. In z tega vidika moramo seveda tudi krepiti možnosti za izmenjave, partnerstva s tretjimi državami. Tretja zadeva, ki bi rada povdarila, pomembno je, da krepimo tudi sposobnost preprečevanja konfliktov, torej preventivni vidik kulture, Eh, in eh, preprečevanje krepitve nacionalizma, kar je tudi nekaj, k čemu to vrstna kulturna eh, izmenjava med seboj na razumevanje prispeva. Vse to se nam morda zdi samoumevno, dejstvo pa je, da je na tem področju treba storiti več, treba je slišati seveda mnenje naših sogovornikov in to je pomemben element tega sporočila in eh, tudi načina vodenja in upravljanja na tem področju. To je sicer nekako izpostavljeno, ampak eh, ni pa še ustrezno strukturirano. Potrebujemo letne, večletne cilje za doseganje večje fleksibilnosti, mm, tako eh, z vidika delegacij EU v tretjih državah, kakor tudi z vidika dajanja večjega pomena evropskim kulturnim mrežam. Pomislimo na ustvarjalno Evropo, Erasmus Mundus, pomislimo na štipendije Marie Curie, eh, Evropsko mesto kulture, vse, eh, predstavnice kulture, vse to so mm, tiste orodja, ki jih lahko Evropa ponudi na tem področju. Smo torej na začetku poti, pripričani smo, da nam bo uspelo zelo dobro nadaljevati po tej poti. Predlagam pa, da kar takoj damo besedo obema sogovornikoma iz vrste eh, komisije. Najprej Diego Marani, ki je politični koordinator za kulturno diplomacijo v službi za delovanje in potem dr. Walter Zampieri, eh, vodja enote v komisiji in sicer v generalni direkciji za izobraževanje in kulturo. Mislim, da bi bilo zanimivo slišati vaše ocene, po deset minut vsak, potem pa bomo odprli e, razpravo, začenši s koordinatorji in poročevalci v senci. Ne vem, eh, če so tu še drugi predstavniki komisije, vsekakor pa če se ne motim, tudi tu predstavnik generacije Devko, odlično. Dobro, torej, dr. Marani, izvolite. Honorable members, I will speak much less than 10 minutes to. Spoštovane poslanke in poslanci, veliko manj kot 10 minut potrebujem za to, da bi vam razložil duh tega sporočila. E, najbolje bi bilo, če kar citiram, to, kar je povedala gospa Mogherini v govoru ki ga je imela na forumu za kulturo lansko leto. Povedala je, da nas ne sme biti strah tega, da povemo, da smo um, kulturna velesila. Zaradi tega, ker smo odprti, smo tudi močni. Naša svoboda um, je pomenila, da je kultura postala neka odličnost v Evropski uniji. Naša kultura je zgled za cel svet, zato ker se je zgledovala po celem svetu. Pot v prihodnost je ta, da smo ponosni na svojo dedišino in odprti svetu. In kot ste odlično povedali to že sami, malce prej, je to pot, po kateri namravamo stopiti, um, ko bomo pripravljali strategijo. Ne želimo uporabljati več iste tradicionalne strategije showcasinga, ki smo uporabljali do zdaj v naših kulturnih politikah. Ne, želimo iti na bolj osebni nivo in uh, se zares dotakniti ljudi za evropsko kulturno politiko. Ne želimo biti preveč pokroviteljski. Namesto tega se želimo naučiti več od drugih in kulturo želimo pojmovati kot nek skupni teren. Želimo spodbujati partnerstvo med eh, delavci na področju kulture v Evropi in v državah partnericah. Želimo nadgrajevati kompetence, ki jih imajo, spodbujati izobraževanja in usposabljanja vseh vrst. Kultura namreč pojmujemo kot nekaj veliko širšega, vključuje kreativne industrije, kulturno dediščino in kulturo kot eh, nek vektor razvoja in kot eh, izmenjav in kot nek vektor za izmenjave na področju kulture. Kaj je novega pri tem pristopu? Točno to, da želimo imeti bolj um, kolabor kolaborativen pristop. Ključno ulogo bodo v okviru tega pristopa odigrale države članice preko svojih institutov za kulturo. Oni bodo naš glavni sogovorni in upamo, da se bodo države članice zares vključile v projekte za sodelovanje z evropskimi državami, partnericami. To so splošne smernice te strategije, kolegi pa se bodo verjetno spustili v več podrobnosti. Njihovo delo, oziroma razložili bojo, kakšne so njihove zadožitve na tem področju. Še en zadnji element, s katerim želim razložiti, kakšen je duh tega sporočila. Uh, kot um, Evropska unija um, ogromno, ogromno počnemo na področju kulture. Veliko uh, programov, ki jih, imajo, ki jih imamo, imajo tudi uh, to komponento kulture. Prepogosto se sploh ne zavedamo, uh, pa kaj delajo različne službe na področju kulture. Nimamo neke skupne vizije in s tem sporočilom smo poskušali odpraviti tudi to. Hvala. Very brief. <laughs> and so I give the floor to Mr. Zan.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 pokomentira kar nekaj aspektov, bi se pa želel navezati na to, kar je povedala gospa Kosta. Gospa Kosta je povedala, da smo, pri tem, da smo pri tem sporočilu uporabljali pač predhodno delo, ki smo ga opravili tudi s parlamentom, z odborom za kulturo in z odborom AFE. In tudi z državami članicami smo storili veliko. Imamo tudi ogromno izkušenj z partnerji glede izvanju programov za kulturo. In ne nazadnje, imamo tudi kar nekaj izkušenj v Evropski uniji, po zaslugi različnih sodelovanj, ki smo jih eh, vodili v okviru oprte metode koordinacije in eh, programov kot so Kreativna Evropa. Kakšen pa je bil namen vsega tega pripravljenega dela? Preželjeli smo predvsem razumeti, kaj lahko kultura eh, doseže na številnih področjih. Vsi se zavedamo, da ima kultura neko inherentno vrednost, ampak lahko je tudi zelo dobra gonilna sila gospodarskega razvoja, rekonciliacije in tako naprej v Evropi imamo namreč ogromno izkušenj na tem področju. Potem pa tu še vprašanje vloge Evropske unije. Kakšna je lahko vloga Evropske unije glede uh, promoviranja kulture, kot je povedal gospod Brok. Um, tu računamo predvsem na kulturni razvoj v državah članicah, v Evropski uniji, namreč nimamo neke skupne politike na področju kulture, ki jo bi lahko predlagali. Tako da ni čudno, da je prva beseda tega sporočila kulturna raznolikost. Tam se namreč vse začne. Uporabil bom metaforo, ko eh, poskušam razložiti, kaj počnemo. Pravim pogosto, da je kultura prostor, znotraj katerega pride do kreativnosti in do nekega prostega sodelovanja. In Evropska unija lahko stori predvsem to, da razširi ta prostor sodelovanja in kreativnosti. In to smo poskušali storiti v Evropski uniji in zdaj poskušamo to storiti na globalni ravni, zato da bi izboljšali kulturne odnose in zato, da bi izboljšali tudi zunanje odnose. Zato smo ocenili, da je pametno začeti z načeli. Najprej uh, promocija kulturne raznolikosti in človekovih pravic. Kot povedala gospa Kosta, to pomeni, da se bomo tu zanašali na, to, na te skupne vrednote. Gre za tiste opolnomočene glasove, ki bodo, glas, ki bodo govorili v prid tega načela. Bomo pa mi delali z nekaj distance, to drži. Ne bomo poskušali promovirati svoje kulture oziroma deliti neke lekcije. Ne, želimo, da delavci na področju kulture začnejo sodelovati, da oni vodijo to sodelovanje. Še eno ključno načelo pa je komplementarnost in subsidijarnost. Eh, nameravamo sodelovati z državami članicami, z deležniki, nameravamo posem spoštovati načela subsidijarnosti iz dveh razlogov. Samo skupaj namreč bomo lahko eh, dosegli to, kar želimo doseči. Samo eh, če bomo sodelovali z delavci na področju kulture. V sporočilu smo predlagali celo vrsto različnih ukrepov, eh, ki temeljijo na treh stebrih. Odločili smo se osredotočiti na to, kako kultura prispeva k sociogospodarskemu razvoju, kot je povedala gospa Kosta, je kultura ključna tudi pri trajnostnemu razvoju. In prav je, da pomagamo, da tudi naši partneri najdejo svojo pot do trajnostnega razvoja, potem kako kultura prispeva k medkulturnemu dialogu in k spravi, kar krepi tudi odpornost družb. Dobre primere tega imamo v Evropi, naprimer Irska, bivša Jugoslavija, Cipr, tam smo videli, kaj lahko kultura naredi, naredi v smislu sprave in to poskušamo zdaj doseči tudi na globalni ravni. In potem a, eh, zadnja točka je kulturna dediščina. Vsi so namreč ponosni na svojo kulturno dediščino in zelo pomembno je, da se lahko o tem pogovorimo, da imamo na dial dialog. Države članice Evropske unije imamo že kar nekaj izkušenj na tem področju, zato je to pač neko področje, kjer lahko ponudimo zares veliko našim partnerjem. Kar nekaj ukrepov, konkretnih ukrepov že imamo, ki smo že izvedli pravzaprav. Prav. Ocenili smo, da je pametno imeti nek nabor ukrepov, ki ni izčrpan, ampak mislim, da lahko na ta način jasno povemo, kaj lahko s kulturo dosežemo. Prav tako je to koristno z vidika informiranja, zato ker bomo na ta način dobro razložili um, nabor teh ukrepov. Sporočilo je bilo predstavljeno meseca junija in od takrat do zdaj smo uspeli izvesti že kar nekaj ukrepov in če imate kakršnokoli vprašanja, sem na njih pripravljen odgovoriti. Zadnje poglavje, ki je verjetno tudi najpomembnejše, pa se nanaša na partnerstvo. Gre namreč za strategijo, ki jo lahko izvajamo samo, če bomo sodelovali. Eh, komisija sama ali pa služba za zelanje, za zelanje delovanje sama ne moremo doseči ne vem kaj. Lahko sicer dosežemo nekaj rezultatov v okviru projekta, ampak nekaj kvantitativnega preskoka pa ne bo. Zato je ključno, da tudi države članice eh, preko svojih kulturnih inštitutov, eh, da se vključijo v to delo Preko tega kanala namreč lahko dosežemo veliko več a, akterjev in na ta način a, dosežemo boljše rezultate. Potem imamo tudi lokalne organe v a, državah partnericah. Naše delovanje mora biti kar se da lokalno in a, deležniki na področju kulturi so pač tisti, s katerimi moramo sodelovati, samo moramo opolnomočiti njih. Zato smo že vzpostavili platformo za kulturno diplomacijo, ta že deluje, um, nudi nasvete, um, preko tega lahko, izpo, lahko organizirate tudi usposabljanje in zbira tudi dobre prakse. To je skratka inštrument preko katerega lahko prejmemo na svet civilne družbe, ampak eh, s katerim lahko tudi civilni družbi pomagamo, da bolje sodelujejo, da bolje delajo. Potem pa je tu še ključna vloga evropskih delegacij. Ključno eh, bistvo tega sporočila je ta, da moramo ukrepe izvajati na terenu in evropske delegacije morajo biti neke vrste platforma, kjer se lahko povežajo deležniki, na lokalni in evropski ravni in eh, preko katere lahko zagotovimo tudi dobro sodelovanje nacionalnih inštitutov za kulturo. In navedli smo tudi par konkretnih eh, primerov zvestim. Zdaj pa, če se strinjate, bi dal par minut svojega govornega časa generalni direkciji DEFCO, da predstavi par primerov. Najlepša hvala, pravi predsedujoča, izvolite. Hvala, kultura je bila vedno del razvojnega sodelovanja in želela bi se uh, omeniti par konkretnih in dobrih primerov podpore, ki smo jo naredili v zadnjih nekaj letih. To je povezano tudi s tremi stembri, ki jih je povedoval, to je naprimer sociogospodarski razvoj, vloga kulture v smislu medkulturnega razvoja in pa kulturna dediščina. Najprej prva prioriteta, vloga kulture za sociogospodarski razvoj. Primer je naprimer sofinanciranje produkcije filma z naslovom Run na, v Salokošini obali, ki je obravnaval zgodovino, vojaško in politično zgodovino te države. In to ni pomagalo te države samo v smislu sprave, ampak je tudi okrepilo filmsko industrijo države. In to smo financirali od leta 2013 do leta 2015 in od takrat do danes um, so v državi posneli še štiri dodatne filme, prav tako imajo poseben sklad za podpore filmov, um, imajo tudi podatkovno bazo z vsemi tehniki in statistiki, um, kjer nudijo ogromno dela. Tam okoli 40 oziroma 50 um, igralcev in tehnikov so usposobili v okviru tega uh, projekta. Potem medkulturni dialog. Imamo zelo uspešen projekt, ki um, smo ga skupaj z nemško delegacijo um, izvajali na Šrilanki. Promovirali smo multikulturnost v državi in uh, Rezultat tega je, da imajo kar nekaj programov izmenjav med severom in jugom na univerzah. Prav tako smo nudili majhne štipendije oziroma nepovratna sredstva za lokalne inicijative. Valter je povedal, kako pomembno je, da delujemo predvsem na lokalni ravni. Prav tako pa smo omogočili um, izvedbo kulturnih festivalov na ta način, smo omogočili spravo in uh, lokalno integracijo. Tretji primer, kulturna dediščina. Um, tu lahko omenim ohranitev um, arhitekture v Zahodnji Afriki, v, v Nigeriji smo omogočili to, da, smo, da, je bila ohranjen, da so bila ohranjena arhitekturna dela za uporabo zemlje in tam v muzejih pač tudi kažejo, kako lahko izdelajo to vrstne, to vrstne umetnine. Kar nekaj konferenc eh, smo imeli in pa aktivnosti, uh, kjer smo promovirali to kulturno nacionalno dediščino. Več kot 100 oseb je bilo sposobljenih um, v smislu pač tehničnih veščin, ki jih potrebujejo za to tradicionalno gradnjo. Hvala. Very, very As... Zelo zanimivi primeri, najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo poročevalcem oziroma poročevalcem v senci. We can alternate one from culture committee, one from AFET committee. Bomo dali besedo najprej predstavniku odbora iz kulture, za, za kulture in potem predstavniku AFET. -am. Začeli pa bomo za Jimenez Barbat iz odbora Kult. Potem pa manj manj za AFET. Hola. Uh... Bueno, pues eh, eh, ha estado muy bien que hayamos empezado hablando de la, soya, de la... Odlično je bilo, da je bila na samem začetku omenjena gospa Mogherini, ki je omenila tudi to, kako pomembna je kultura na področju diplomacije, da parlament je že sprejel svoje stališče v zvezi s tem leta 2011. Kot poročevalka v senci bi želela pokomentirati par zadev, par zanimivih zadev in mislim, da bi lahko uh, zares zvodili pozitivne ukrepe na teh področjih, ki bi bili tudi zelo zanimivi. Naprimer, na začetku bi želela omeniti inštitute za kulturo, ki jih eh, imamo v tujini. Naprimer, imamo inštitut Cervantes, British Council in podobno. Eh. In te inštituti so zelo pomembni igrajo pomembno vlogo pri širjenju jezikov, literature različnih držav, članic. Prav tako pa bi lahko preko teh inštitutov zastopali to Evropo, ki jo vsi želimo, Evropo, ki bo, ki bo v večji meri vključevala svoje državljane in kje, preko katerih bi lahko promovirali to skupno evropsko identiteto. Skratka, te inštitute bi lahko uporabili tudi za to vrste namene, da bi promovirali to vrste ukrepe. Potem je še ena tema, ki me zelo zanima, je vprašanje znanstvene diplomacije. Kultura in znanost um, so mehka moč pravzaprav. In tudi mehka moč je lahko zelo koristna v smislu dobrih um, odnosov z tretjimi državami. In znanost je nekaj, kar nas lahko združi. Saj znanost obravnava teme, ki niso čustvene, niso vezane na različne tradicije. Ne, na področju znanosti se zares lahko najdemo. Znanost je namreč veliko bolj objektivna, manj subjektivna in na ta način uh, bi jo lahko tudi uporabili. Mislim, da se. Uh, Eh, znanost že uporablja v okviru evropske sosedske politike. Šli smo v Tunizijo z gospod Kosto in o tem smo se pogovarjali že tam. Zelo pomembno je skratka, da delamo v tej smeri na univerzi v Tuniziji. Imajo tudi del programov, ki se financira iz obzorja 2020. Eh, skratka, tudi znanost bi lahko uh, uporabili za to, da bi vzpostavili te neke vrste nove vezi s Severna Afrika predvsem. Severna Afrika je za nas izjemno pomembna, um, zelo pomembno območje in mislim, da bi tudi s pomočjo znanosti lahko dosegli določene cilje, ki jih lahko želimo doseči v sodelovanju s temi državami. Še nekaj bi želela pokomentirati. Kulturna dediščina in pa zaščita kulturne dediščine v Evropi. s prijatelji, v Minšmu smo se o tem že pogovarjali, vemo, kakšno kulturno dediščino imamo v Evropi, je zelo bogata in mislim, da združuje Evropo, ampak pri tem je treba upoštevati tudi to, kaj se dogaja v državah severni, Severne Afrike. In mislim, da moramo tudi uh, inštrumente, ki jih imamo v Evropi za zaščito kulturne dediščine, uporabiti v teh državah Severne Afrike. morali bi spodbujati vse ukrepe, s katerimi bi lahko zavarovali kulturno dediščino tudi v državah Severne Afrike, ki je zelo pomembna tako za nas, kot za generacije, ki nam bodo sledile. To sem želela omeniti zaenkrat. Hvala. E hvala lepa, besedo dobi kolega Milan Mon iz odbora AFED. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala tako gospe Kosti kot eh, gospodu eh, Mrok za organizacijo tega sestanka. Kot je povedala Silvija Kosta, smo imeli, se tudi sam spominjam, da smo imeli točno v tej dvorani sestanek pred eh, letom in pol na to temo. In potem je kasneje junija sprejela komisija svoje sporočilo. Kar nekaj se je zgodilo, odlično je, da je komisija sprejela to sporočilo. Upam, da bo to vodila tudi do konkretnih rezultatov, tudi preko resolucije, ki jo je sprejel parlament na to temo. Želel pa sem deliti par misli z vami. Prvo kot prvo, kot je bilo že rečeno, je kultura zelo pomemben um, vektor gospodarskega razvoja. Naprimer, turizem Ampak eh, predstavnica Devko nam je povedala tudi, kako pomembna je kultura pri um, razvojni pomoči. Kultura pa je lahko tudi neke vrste inštrument, ki nas prevede do pacifističnih odnosov. Kultura veliko krat pomeni tudi boljši dialog. Nekateri zagovarjajo unilateralizem in neko enotno razmišljanje, ampak kultura to razbije. In v Evropi lahko ogromno dosežemo v smislu preprečevanja eh, radikalizma s uporabo kulture. Potem tretji vidik, eh, ki je bil danes že omenjen, kulturna dediščina. Naslednje leto bo leto kulturne dediščine in v tej hiši smo zagovarjali vsi skupaj se gospod Kosto, to, da bi leto 2018 moralo postati leto kulturne dedečine. Kar nekaj inicijativ se spominjam, ki so bile zelo uspešne. In mislim, da je velik uspeh to, da bo leto 2018 leto kulturne dediščine, upamo, da bo tudi pripeljalo, pripeljalo tudi do konkretnih in dobrih rezultatov. Menim, menim tudi, da je pač Evropa vele sile na področju kulture in svojo kulturno dedičino moramo znati zavarovati tudi v sodelovanju z UNESCO. Ogromno grozodejstvo smo videli v zadnjih časih, naprimer v Afganistanu, kaj se dogaja, oziroma to, kar se je zgodilo v Palmiri. Potem pa še en aspekt, ki nisem prepričan, da je vključen v sporočilu komisije. Sam, saj sam tega nisem našel. Zelo pomembne so tudi evropske kulturne poti imamo program Sveta Evrope, 30-letnico eh, mislim, da bo eh, praznoval 30, 30. Eh, obletnico um, tega programa. In te evropske kulturne poti so izjemno pomembne, da zares razumemo, um, kako raznolika je kultura na, v, v Evropi. In, to, in tu ne govorim samo o kaminu, da je. Eh, Santiago, ampak naprimer v različnih poteh, ki jih v Evropi imamo, naprimer pod Karla V in tako naprej. Skratka, te kulturne poti morajo biti izjemno pomembne tudi v bodočih dokumentih Evropske komisije. Prepričan sem, da bomo v parlamentu to omenili v svojih poročilih. In te poti niso samo poti Evropske unije. Ne. Povezujejo nas tudi z sosedi. Uh, določene poti vodijo tudi naprimer v Malgreb, v Severno Afriko, v Tunizijo in tako naprej. Kar nekaj tovrstnih kulturnih poti se nadaljuje tudi v vzhodno Evropo, ki še niso države članice Evropske unije. Tako da predlagam, da komisija spodbuja in gospodarsko, denarno pomaga tudi ohranja, pri ohranjanju tovrstnih kulturnih poti. Na ta način eh, mislim, da bomo lahko ohranili tudi zelo tesne odnose s sosednjimi državami in na ta način bi se lahko borili tudi proti fragmentaciji Evrope. Bom zaključil. Zelo pomembno se mi zdi, um, tudi omogočiti dobre izmenjave uh, na področju mladih. Pa ne samo Erasmus, Erasmus Unus, ampak uh, govorim tudi o drugih programih, ki imamo z Marokom in tako naprej. Mlade je treba vključiti, študente je treba vključiti v to vrstne izmenjave. Oni so namreč uh, prihodnost uh, Evrope, prihodnost sveta. Zato je izmenjava, študentska izmenjava zelo pomembna. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi zato, da ste izpostavili pomemben rok 2018. Julie Ward, odbor za kulturo, izvolite. Uh, thank you very much, um, everybody. I, I think this... Ja, najlepša hvala. Ta razprava je zelo dobrodošla. Zelo sem bila zadovoljna, ko je visoka predstavnica lansko leto na forumu za kulturo imela govor, ki ga je imela, na katerega smo zelo potrpežljivo čakali tisti, ki smo v odboru za kulturo, se zavedamo, kako pomembna je kultura in kakšne mostove lahko gradi med narodi. Pogosto, ko vse drugo propade, je ravno kultura in pa, kulturn, in pa kulturne dejavnosti in pa kulturni dialog pomeni, da se odnosi kljub vsemu nadaljujemo. Nadaljujejo. In to se zgodi tudi, če uh, ljudje ne govorijo istega jezika. Kultura uh, je pogosto um, to, kar storimo, to so neki dosežki, ne pa samo to, kar govorimo. Zelo dobro je bilo slišati um, kulturo omenjeno kot nek koncept prostora, vključevanje naprimer arhitekture. In pa arhitektura kot taka, mislim, da lahko odigra zelo pomembno vlogo. Arhitektura um, ni samo gradnja, uh, zgrad, ampak ustvarjanje prostorov, kjer, ki združujejo osebe oziroma govorijo o tem, kako preprečiti, nastaje, nas, preprečiti gradnja zidov, ki ločujejo ljudi. Sama sem sodelovala pri pripravi poročila o regionalnem razvoju, kjer je bila pokomentirana tudi tema originalnih skupnosti in povabili smo strokovnjake, ki so bili arhitekti, zato ker so delali eh, pri oblikovanju prostora, javnega prostora. In veliko ljudi je strah sploh bivati v tem skupnem prostoru. In mislim, da ga moramo zopet osvojiti, tako rekoč. In tu v tej hiši imamo, eh, tudi pogosto govorimo o eh, uporabi javnega dobrega in v uporabi skupnih prostorov. In to je povezano s to eh, temo. To je povezano tudi s samim konceptom demokracije v končni fazi. To, o čem govorimo tule, kako združiti ljudi iz različnih kultur, ki so ponosni na svojo kulturno dedičino oziroma ki ustvarjajo svojo kulturno dedičino. Kultura namreč ni nekaj fiksnega, tako da moramo biti zelo odprtega duha, glede tega, kako se lahko kultura spreminja, na novo ustvarja in tako naprej. In ta ideja javnega prostora je izjemno pomembna. Bi pa želela še nekaj dodati glede cirkusa in pa uh, poulične umetnosti. Cirkusa pogosto ne jemljajo resno kot eh, nekega foruma za kulturo. Ampak cirkuški umetniki imajo zelo dolgo in čestitljivo tradicijo in prakso. Cirkus je bil in je še danes oblika umetnosti, ki zares angažira izključene mlade in je tudi zelo razborljiv konec konca. Tako da mislim, da ne bi smeli pozabiti, da je cirkus in pa različne oblike cirkusa, ki lahko vključujejo tudi um, mlade z invalidnostmi, odličen. Imamo odlično knjigo, Klovni brez meja je naslov. Uh, klovni grejo pač pogosto v različna um, priseljenske taborišča in tako naprej in delajo z priseljenci. Tako da ne smemo pozabiti tudi na to vrstne oblike umetnosti. Hvala, gospod Bukner. <clears throat> Hvala. Kratko vprašanje imam. Eh, Kultur findet man ja nicht nur in... Torej, kultura ni nekaj, kar najdemo zgolj v knjigah, v velikih kulturnih centrih in tako naprej, ampak v vsakdanjem življenju. To pomeni vsaj zame, da tudi elektronski mediji, eh, televizija, radio igrajo zelo pomembno vlogo pri posredovanju kulture in zato ne razumem, da eh, Euronews prodajamo, oziroma da smo ga prodali, da je levi delež tega kupil egiptovski poslovnež in tudi preostali delež naj bi prodali. Že zdaj je prišlo do nekakšnega premika eh, pri tem. Vidite, da naj bi eh, ukinili. program v jeziku Farsi in to je kulturna katastrofa mislim, da bi to morali v programu izpostaviti, kajti to mislim, da je škodljivo za Evropo in za evropsko posredovanje kulture. Ja, pripričan sem, da bo kolega Brok na to odgovoril na koncu, ampak ne samo povem, da sva oba predsednika odboru e, že intervenirala, da bi bolje razumela, kaj se dogaja z Euronews. Kolega Petrle. Grazie. Dragi kolegi, eh, jaz sem zelo vesel, da začenjamo s to točko dnevnega reda na prvi letošnji seji AFETA. Eh, govorimo o zelo pomembni eh, strategiji. Mislim, da je kultura področje, kjer imamo še veliko neizkoriščenega potencijala. Govorim lahko iz lastne izkušnje ko sem bil vodja opazovalne misije Evropske zveze na volitvah v Nigeriji in Keniji, sem srečal izredno veliko interesa za kulturni vidik sodelovanja in posebej me je veselilo, da je moje sogovornike zanimala politična kultura Evropske zveze. Zanimalo, zanimal jih je naš odnos do različnosti, do različnih identitet, zanimal nas jih je ni naš koncept mehke moči, zanimala jih je ideja sprave in zanimal jih je dialog. In jaz mislim, da bi bilo poleg standardnih vsebin kulture oziroma kulturne izmenjave od razstav do konferenc in tako naprej, filmske produkcije, da bi bilo pomembno za Evropsko zvezo, da promovira prav politično kulturo in da vzbuja zanimanje za to. Eh, in mislim, da ima tudi Evropski parlament velike možnosti, formalne možnosti, da okrepi eh, odnos do kulturnega vidika sodelovanja s svojimi partnerji, predvsem preko svojih delegacij, poročil in tudi preko službe, ki se imenuje European Parliamentary Mediation Support. Torej, mi imamo orodja oziroma poti, ki jih lahko uporabimo, eh, da bomo okrepili eh, kulturni vidik našega sodelovanja. Hvala lepa. Grazie. E ora il collega Weigler. Prego. Grazie Presidente. Jaz bi tudi pozdravil dejstvo, da se pogovarjamo o kulturi v takšnem formatu kot danes. Mogoče bi bilo boljše še, če bi bila zakurjena dvorana, ampak to je očitno nekaj, kar je, kar je, kar je kulturi prihranjeno pa tudi če bi bil večji interes, kot pravi kolega, eh, bi, bi bilo bolj toplo v tej sobi. Eh, jaz mislim, da, je, da bi lažje razpravljali danes, če bi imeli ta papir oziroma komunikacijo, o kateri govorite, jaz moram reči, da nimam pojma o tem papirju in da bi bil zelo zainteresiran, da bi ga lahko videl. Običajno za, takšen, za takšno temo uh, uh, imamo neko, neko, neko predlogo, ki je danes, ki je danes pogrešam. Uh, očit, mislim, zelo lahko se je strinjati z vsemi, ki so govorili o tem, da je kultura nekaj, kar daje glavno težo pravzaprav identiteti Evrope in težo pravzaprav eh, eh, naši Evropski uniji v mednarodnih, mednarodnih odnosih. To je to je neprecenljivo bogatstvo in eh, moramo ga znati približati, moramo ga znati tudi transponirati na način, da ne bo izvenelo kot poučevanje, kot je rekel en kolega, kot indoktrinacija, ampak kot neka svobodna izmenjava, izmenjava lepote, izmenjava eh, vrednot. Eh, tukaj trčimo na nekaj, na nekaj eh, eh, ovir v naši organizaciji in v naših glavah, v organizaciji Evropske unije. Namreč, ko govorimo o kulturi, je bolj kot kjerkoli druge načelo subsidijarnosti tisto, ki, ki postavlja, postavlja kulturne, kulturne meje. Dejstvo je tudi, da kadar govorimo o institutih in institucijah, tukaj so bili omenjeni najbolj znani instituti Goethejev eh, eh, eh, in, in, in, in nekateri instituti vodilnih evropskih držav, ampak zame je velik problem, da kulturna sfera v večini držav ni organizirana niti približno na podoben način in večina članic Evropske unije nima uh, Eh, nima ekvivalentnih eh, institucij. Tako da mislim, da bi iz, takšnega, iz takšne pobude na nivou komisije lahko prišla neka, neka, neko razmi, neki razmislek, da se je treba tudi organizirati, kajti samo na ta način eh, bo naša evropska kulturna prezentacija v svetu tudi počivala na nekih temeljih enakopravnosti in enakopravnosti različnosti in, in različnih kultur rekel bi, da je, da je eh, ta, drugače ta, eh, ta pojem eh, super sile Evrope kot superpotence na področju kulture je prazen, če mi to potenco ne znamo uporabiti. Vsi dosedani poskusi razvoja interkulturnega in interreligijskega dialoga so pravzaprav klavrno propadli v, v, v preteklosti in tukaj bi mi morali dejansko vložiti več, več napora in tudi več, več iskrenosti. Ne? za razumevanje drugih kultur in drugih vrednot in drugačnih religij in tako naprej. Tukaj, tukaj nismo naredili dovolj in to se nam danes vrača na zelo drastičen in, in, in nevaren način. Hvala lepa. Uh, last, uh... Hvala. Sedaj pa še zadnji govorec na seznamu to je bil zadnji govorec. Sedaj pa bomo slišali odgovore na ta vprašanja, najprej Diego Majani, potem pa drugi. Prosim. Daj vam besedo. Omenil bom splošno perspektivo glede nekaterih omenjenih vprašanj. Vse omenjene teme so omenjene v sporočilu. kulturne poti, ki so bile tu omenjene kot pomemben vidik za kulturne politike, ne zadevajo zunanje politike, če se nahajajo v Evropi, ampak obstajajo načini, da bi to razširili izven evropskega ozemlja. Nekatere so že upoštevane, zlasti na Balkanu. delamo na tem skupaj s svetom Evrope. Razmišljamo o tem, da bi imeli projekte z UNESCO, da bi razvili neke projekte, da bi vključili tudi kulturne poti. No, seveda se zavedamo dejstva, da je to lahko priložnost za dialog, torej za medkulturni dialog, prav tako to lahko prispeva k razvoju jezikovnega znanja in več jezikovnosti in boljšega razumevanja v tistih regijah, ki so bile tudi v problematičnih časih. Glede kulture in znanosti, ja, tudi znanost je upoštevana v sporočilu. No, seveda, ne moremo iti preveč v tej smeri, to je neizogibno, kajti to je še vedno sporočilo o kulturi. In čeprav tu govorimo o kulturi nasplošno, ne moremo upoštevati prav vseh vidikov. Ja. Omenjali ste številne predloge in ta ideja klovnov brez meja je res zelo navdihujoča, kaj ti cirkusi so neka kulturna dobrina, ki jo moramo ohranjati in spodbujati. In zato imamo v tem sporočilu priložnosti tudi na tem področju. In ponovno moram nasplošno reči še nekaj glede podrobnosti in drugih tem, ki nas lahko spravi za drego. No, glede tega bom dal besedo komisijo, ampak v tem besedilu imamo lahko izhodišča za karkoli v kulturi. Pravzaprav vse je odvisno od volje in od usmeritev politik, ki naj bi jih sprejemali v teh institucijah prihodnosti. No, strinjam se glede vremena, glede podnebja, glede temperature v tej dvorani, slovenski kolega ima prav, ko pravi, da je mraz tu. Sedaj pa ponovno naša tema res je kultura ima v Afriki veliko neizkoriščnega potencijala. Res je, tam moramo odigrati svojo vlogo. Ponovno, tako kot je rekla Mogrinjeva, kot sem omenil prej. Če smo zgled, če ponudimo naše izkušnje drugim, ne z namenom, da bi jih poučevali, ampak da pokažemo, kako smo mi delali, mogoče to ni najboljša pot, ampak Tu smo že videli določene rezultate in sčasoma se je to konsolidiralo. Mehka moč, pacifikacija, sveda so to teme, ki jih je treba obravnavati, skupaj s politično kulturo. To je nekaj, kar lahko pokažemo drugim, drugim državam, za zgled. Glede Euronews, s tem se ne ukvarjamo tu imamo nekatere dvorani, ki to temo bolj poznajo. Sedaj pa bom dal besedo komisiji, ki bo opravila težjo nalogo kot jaz. Gospod Zampiri, prosim. You, Diego. Hvala, Diego. Diego ima prav, tu smo slišali veliko predlogov. Na začetku bi se vam rad zahvalil za vašo podporo najprej. Hvala tudi za vaše predloge, ki so res koristni. Naj se na hitro navežem na dvoje. Najprej spodbujanje interesov evropski politični kulturi. Ja, res je. To počnemo pravzaprav. To je del evropske javne diplomacije. V tem sporočilu nismo želeli pomešati obojega, kajti ne želimo, da bi na področju kulture, kjer želimo izboljšati kulturne odnose, gledali v luči propagande. Torej, to ni evropska propaganda. Javna diplomacija pomeni, da imamo državo ali institucijo, ki naslavlja državljane druge države in to počnemo, ampak to ni del tega, kar počnemo na področju kulture. Pri kulturni diplomaciji govorimo o kulturnih akterjih, ki sodelujejo. To ločujemo, ampak ja, seveda je Evropska unija res močno zavezna razvijanju javne diplomacije in instrumentov ter strategij na tem področju, glede kulturnih institucij. Slišal sem, da imamo tu dve različni stališči. Najprej eno, da se tu opravljajo izjemne stvari, da bi to morali bolj spodbujiti, da opravljamo več evropskega dela, namesto da delamo, ne vem, v Španiji, v Združenem kraljestvu, v Italiji, tako naprej, da, da imamo bolj evropsko raven dela. In drugo je to, da nimajo vse države članice na voljo teh virov. Nimamo neodvisnih kulturnih institucij v vseh državah članicah. In kakšna rešitev to obstaja? No, mi smo razmišljali o tem, da bi bolj delali v okviru krovne organizacije, da bi jim pomagali, da razvijajo ta evropski pristop. No, lahko bi čakali do trenutka, ko bi bili spolni vsi pogoji, ampak potem se bojim, da bi morali čakati zelo dolgo. Zato smo se odločili, da bomo začeli delati že prej. No, To je še vedno eksperiment, ampak gre za to, da bi sodelovali, tako da lahko ponovno spostavimo ravnovesje med državami, kajti v nekaterih državah so te institucije bolj razvite kot v drugih. In to težavo lahko presežemo, če imamo krovno organizacijo, ki pomaga strukturam teh institucij v državah. Potem druge točke, mislim, da je Diego to že omenil. Znanost, diplomacija, to je zelo pomembno, obzorje 2020 je namenjeno vsem državam, celemu svetu. To so pomembni znanstveni projekti, ki se lahko izpeljajo le, če sodelujemo. Potem imamo tudi medkulturni dialog. To velja tudi za Erasmus Mundus. Imamo znanstvene cilje, imamo pa tudi sekundarni cilj medkulturnega dialoga. In gre za ta del znanstvene diplomacije, ki se omenja v sporočilu. Ne gre toliko za mednarodno solovanje v boju proti raku. To je seveda zelo pomemben znanstveni cilj, pa gre bolj za to, da imamo mednarodno selovanje na splošno. To je cilj. In tudi kulturna dediščina je zgled za to na tem področju. Glede Euronewsa se bojim, da nimam nobenih informacij, ki bi jih lahko delil z vami, kajti moj direktorat se ne ukvarja s tem, tudi jaz ne. Ja, tu gre za direktorat Connect. Zelo malo časa imamo, kolegica, vi ne boste spregovorili, zamujamo. Hvala. Hvala za te odgovore. Poročevalci, bodo ste še kaj povedali na koncu? Nel um, anticipare eh, le, le. Torej, eh, predn prisluhnemo še eh, zaključnim besedam kolega Broka. Naj uh, samo izpostavim, da je bilo zastavljenih veliko vprašanj. Kot uh, soporočevalka bom seveda vsa ta vprašanja upoštevala, na vsa ne moremo odgovoriti tu in zdaj. Dejstvo pa je, da so številne te teme tudi teme, ki skrbijo nas. Eh, to, kar je dejal gospod Medan Mon, medkulturno vprašanje, to, kar je tudi omenil kolega Petrle, to mora biti seveda tudi ena od osi, ki jih je potrebno okrepiti vloga odbor za kulturo. Dejstvo je, da tu ni eh, nekega ravnovesja eh, moči, ampak že danes vidimo, da obstaja možnost za to, da delegacije v tretjih državah z posebnimi kontaktnimi točkami podpirajo eh, tudi boljšo vidnost, izpostavljenost tega sodelovanja, tudi pri akterjih v tretjih državah, ki so manj institucionalno zastopani. Drugo zelo pomembno vprašanje zadeva razmerje moči med eh, kulturno raznolikostjo, ki je velika eh, vrednost in eh, željo po sodelovanju, po promociji skupnih vrednot in tako naprej kulturna dediščina in s tem zaključujem. Upam, da če bomo že začeli zdaj pripravljati prioritete, če bomo že sedaj v trilogu definirali program Evropskega leta posvečenega kulturni dediščini, potem menimo, da bi to lahko bil, bilo neko področje, kjer bi lahko že eksperimentirali s tem novim področjem koordinacije. In tu mislim, da bi je bil tudi obseg dela bistveno bolj zanimiv. In eh, letos eh, ravno obrežujemo 30 let Erasmusa, eh, prav tako 30 let poti Evropske kulturne dediščine, tako da mislim, da je tudi v okviru Komeniusa vprašanje partnerstva s tretjimi državami in tu imamo tudi delo Evropskega, Evropske službe za znanje delovanje, ki deluje tudi na kulturnem področju in ne smemo pozabiti tudi na številne partnerstva med eh, univerzitetnimi in kulturnimi institucijami s tretjimi državami. Tako da gre za to, da resnično damo nek bolj strukturiran eh, okvir Evropi in komisiji, seveda v okviru tudi Evropske zunanje politike, da se opredelijo eh, strateške prioritete po državah in po področjih. E, to seveda bo nekaj, kar bo potekalo postopno. Ključno pa je, da ta proces ustrežno vodimo, kajti pomembno je, da na koncu dosežemo konkretne rezultate. Tako, toliko za enkrat z moje strani, ker ni veliko časa. Zdaj pa seveda dajem besedo še predsedniku Broku. Izvolite. Hvala lepa, gospa kolegica. Če imate konkretne predloge, bi vas prosil, da nam eh, že sedaj te stvari sporočite. Zelo bi bil hvaležen, če bomo že pri pripravi osnutka poročila to lahko upoštevali, da bo to poročilo kar se da popolno in vsebinsko. 12. marca naj bi potem to eh, poročilo представили отбором. In potem bomo lahko tudi v nadaljevanju postopka prišli do tega, da bomo 30. maja, kar je naš eh, cilj, prišli do glasovanja in da bomo potem še pred poletnimi počitnicami ustrezno predstavili torej kot rečeno, da bomo julija morda že v plenumu glasovali. To je verjetno najbolj smislen potek. Hvala lepa, gospe Kosta. Moram reči, da je tista, ki je bila bistveno bolj aktivna na tem področju. Eh, kot jaz eh, in mislim, da bomo skupaj ta projekt uspešno pripeljali do konca.